prehajamo na obrazložitve glasov. E, začeli bomo s poročilom Don Žan o izvajanju skupne varnostne in obramne politike. Za eno minuto besedo dobi gospod Hannan. Mr. Hannan, please. Gospod Hannan. Gospod Hannan, Daniel Hannan. Izvolite. Eno minuto imate. Hvala čudna ideja je to, da moramo izvajati skupno zunanjo politiko, da nimamo nobenega vpliva v svetu kot neodvisni glasovi. Naprimer, razmislimo o Norveški, pet milijonov ljudi tam živi, niso v EU, pa so kljub temu aktivni eh, skoraj na vsakem eh, kontinentu in otočju. Eh, sodelovali so pri Eh, sporazumu iz Osla za Izrael in Palestino, potem pri Sudanu, v Aziji, na Šrilanki so bili dejavni. In ali ne mislite, da bi velika država lahko imela eh, večji vpliv na svetovne zadeve? Združeno kraljestvo ima 63 milijonov, smo trgovinska, pomorska eh, nacija in bili smo prisotni na vseh kontinentih v zgodovini. Mi kot peto največje gospodarstvo in eh, vojaška sila bi lahko imeli neodvisno eh, zunanjo politiko. Hvala, eh, predsedujoča prekinja. Gospa Gil dobi besedo za eno minuto. Hvala, sama sem se vzdržala pri tem poročilu. Strinjam se, da bi lahko okrepili sodelovanje za to, da bi evropska varnostna in obravna politika postala bolj učinkovita. Vendar pa mislim, da je ključnega pomena za mojo državo in za EU, da eh, je v tem vključeno tudi Združeno kraljestvo. Eh, seveda mora prevzeti Združeno kraljestvo svoje vlog, svojo vlogo, ampak ko se to dogaja izven NATO in ko so dejavnosti podvojene, ko EU izvaja dejavnosti, ki jih že pokriva NATO, se mi zdi težko to podpreti. Mislim, da bomo samo porabili več denarja in imeli manj svetovnega vpliva. Uh, Vseeno pa mislim, da se poročilo ukvarja s številnimi vprašanji, ki so zelo pomembna in s temi vprašanji se moramo ukvarjati, ko bodo države članice govorile o eh, SVOP junija. Eh, moramo se vprašati, kje lahko zagotovimo dodano vrednost in kje lahko naredimo veliko z omenjenimi sredstvi, ki jih imamo na voljo. Zato želim sinergije med vsemi politikami. Hvala. Naslednji je gospod Bolčak. Ja se narozil od svih predrečnikov. Eh, hvala, predsedujoča. Eh, v nasprotju z drugimi eh, ljudmi mislim, da je SVOP skupna politika. Morala bi biti skupna vsem državam EU. Države bi morale biti povezane in to bi morala biti enotna politika, kajti mislim, da bi na ta način Evropska unija bila močnejša in bi lahko nudila tudi večjo pomoč vsem državam članicam. E, mislim, da je to velika priložnost za Evropsko unijo. E, mislim, da bi tako lahko okrepili svoj glas v vse bolj globaliziranem svetu. Še ena stvar, ki jo želim omeniti v povezavi z obramno politiko, e, pa je podvojevanje z NATO. Dolgo časa sem mislil, da naša politika ne bi smela zadevati NATO, ampak naprimer kriza v Ukrajini nam je pokazala, da potrebujemo jasne rešitve. Hvala. Gospod Jarminuta, hvala lepa. Za meni vprašanje, ali bo EU lahko več prispevala skupni varnostni in obramni politiki, globalno gledano. Mnenja sem, da mora Evropska unija mora prispevati več. In če, se, če pogledamo na okrog, potem ni potrebno iti daleč. Gremo na zonanje meje Evropske unije in se vprašamo, ali je stanje bolj stabilno ali ne? Ne, manj stabilno je. In to torej kriči po skupni varnostni in obrambni politiki. Zato sem lahko glasoval za. Želim pa si, da bi v posvetovanjih svetom in komisijo dosegli dober rezultat, kajti to so dejali tudi moji predhodniki. Pomembno je, da ne bomo podvojevali struktur in da bomo pripravljeni skupaj z državami članicami in komisijo in svetom ustvariti resnično skupno varnostno in obramno politiko. Hvala, gospod Wolf, za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Pred skoraj enim letom sem bil tukaj prvič eh, v dvorani kot prvi oziroma kot novi poslanec. Ko slišim, da se zahtevajo sankcije od Rusije in nekateri pravijo celo, da bi Eh, morala Evropska unija Rusiji napovedati vojno. Sam mislim, ne skrbite, Evropska unija nima teh želja in tudi nima svoje vojske. Ampak eh, v zvezi s to politiko, da bi imeli skupno eh, obramno in varnostno politiko, je parlament danes glasoval o financiranju za Evropsko vojsko. Eh, o tem, da se izvajajo vojaške raziskave, o davčnih spodbudah eh, za podjetja, ki zagotavljajo financiranje in podporo eh, evropski obrambi. Glasovali smo tudi o možnosti, da bi EU imela lastne drone. Ta dvorana se je danes spremenila oziroma je Evropsko unijo spremenila v nevarn kraj in sam sem zato glasoval proti. Evropska unija ne bi smela imeti pristojnosti, da začne vojno proti drugi državi. Hvala. Naslednje je poročilo Kukan Tarant, financiranje skupne varnostne in obramne politike. Gospa Gil dobi besedo, izvolite. Hvala. Ja, mislim, da moramo resno razmisliti o naši varnostni in obramni politiki, še posebej, ko gre za upravljanje virov. Veliko več bi morali narediti za to, da bi povečali učinkovitost in stroškovno učinkovitost misij SVOP. Morali bi si ogledati, kako bi države članice lahko eh, delile eh, sredstva, svoje kapacitete eh, in druge vire. In tako bi postali bolj učinkoviti, naše misije bi bile bolj uspešne in učinkovite in imeli bi tudi bolj učinkovito zunanjo in varnostno politiko. Uh, Eh, sredstev je malo in to pomeni, da eh, moramo pogledati, eh, kaj se druge že izvaja, naprimer v NATO, da ne bomo podvajali dejavnosti. Mislim, da ne potrebujemo nekih davčnih pobud za podjetja, ampak samo okrepiti sodelovanje. Davčni ukrepi za to niso potrebni. Hvala. Hvala, predsedujoča prekinja. Gospod Kelly dobi besedo za eno minuto. Hvala, predsedujoča. Najprej želim povedati, da smo pred petimi leti veliko govorili o varnosti in obrambi. Zaradi tega, kar se zdaj dogaja v Ukrajini, in zaradi eh, vmešavanja Rusije v to državo so številne države spremenile svoje stališče in zdaj pregledujejo oziroma spreminjajo svoje mnenje. Prav tako mi v Evropski uniji. Zato sem uh, glasoval za, razen eh, pri tretjem členu, tam smo se vzdržali, kajti tam gre za militarizacijo in kot neutralna država Irska eh, želimo ostati neutralni še naprej. Zato smo se pri tem glasovanju vzdržali. Hvala. Hvala. Če kolegov, ki so na seznamu, ne vidim v dvorani, jih ne bom poklicala. Zdaj pa gremo k poročilu Gomeš, varnost in obramne zmogljivosti v Evropi. Gospa Gil dobi besedo. President, uh, I abstain. Hvala, predsedujoča. Pri tem poročilu sem se vzdržala. Eh, skrbi me učinkovitost ukrepov, ki so predlagani v tem poročilu. In sicer eh, gre za evropsko politiko varnosti in obrambe. Ti ukrepi so podobni, eh, kot so bili izraženi tudi v drugih poročilih. Ne želim pa zanikovati tega, da so izpostavljene tudi kritične točke. Vrh o obrambi bo potekal junija. Zame je ključnega pomena kibernetsko področje. Danes je to pomembno področje za zagotavljanje naše varnosti. Ampak eh, še, pogo, še vedno pogosto na to gledamo kot na neko eh, grožno prihodnosti. In eh, zato ne uporabljamo dovolj strateško kibernetskega prostora za to, da bi zaščitili pravice naših državljanov tudi globalno. Kibernetski napadi so uh, eni najhujših napadov na naše uh, državljane. Vsaj v ZDA to tako obravnavajo. Hvala, gospod Jurek je naslednji. Hvala, predsedujoča. Če želimo poskrbeti za skupno varnost eh, in tukaj lahko veliko naredijo narodi v povezavi, potem bi morali ukrepati skupaj z enim glasom v NATO. Eh, velika večina držav članic je članic tudi v NATO. Katera skupna politika je to sploh? Če sedem let po invaziji Rusije v eh, Gruziji, naši gruzijski prijatelji še vedno niso vključeni v NATO v teh sedmih letih nismo uh, govorili z enim glasom, ko gre za njihovo vključitev v NATO. Skupne institucije uh, so zato, da oblikujemo skupno politiko, ne pa zato, da ustvarimo politiko, ki uh, ima samo videz neke politike, v resnici pa škodi uh, pobudam posameznih držav. Hvala. Glasovali smo, da preložimo um, glasovanje o uh, Turčiji. Uh, torej, ne bomo imeli uh, razlag glasov uh, za to poročilo, samo gospod Kelj je še ostal tukaj v dvorani. Um, ta zapisnik bo uh, poslan parlamentu v potrditev ob začetku naslednjega zasedanja. Um, resolucije, ki smo jih danes.